Gospod predsednik. Gospe in gospodje, prosim vas, da mi za trenutek prisluhnete. Eh, Posegal sem po neobičajnem ukrepu, ki pa se mi je zdel neizogiben glede na dostojanstvo našega parlamenta. Danes do povdne je prišlo do incidenta, za katerega mislim, da Evropski parlament uh, se nam ne more odzvati, ampak mora nujno uh, odreagirati. Navedel vam bom stavek, ki po mojem mnenju ni sprejemljiv in ki po mojem zasluži sankcije. Gre za stavek kolega Zinadinosa v razpravi o vrhu EU Turčije. Povedal je naslednje, citiram. Kot so napisali osmanski eh, znanstveniki, so Turki barbari, goljufi in umazani eh, Turčija je kot uh, pes, ki igra tujca, ampak ko se mora boriti s vražnikom, uide. Edini učinkoviti način, kako se soočiti s Turki, je pest in odločnost. To, gospe in gospodje, so besede, ki v smislu 165. člena poslovnika predstavljajo grobo kršitev temeljnih vrednot in načel Evropske unije. kot neposreden odziv sem zato eh, odredil in eh, temu lahko dodam da gre tu pravzaprav za načelno odločitev ker mislim, da prihaja do sistematičnih poskusov, da bi prečkali neke skrajne meje in eh, da bi uveljavili neke rasistične poskuse. In eh, sam tega ne morem dopustiti, zato skladno s 165. členom poslovnika v povezavi z 11. členom eh, izključujem eh, poslanca Sinedinosa iz eh, zasedanja s takojšnjim učinkom. pozivam vas gospod sinadinos da zapustite dvorano eh, v teku prihodnjih postopkov vas, eh, se bomo z vami pogovorili eh, v tem trenutku ne bodo sledili nobeni drugi nadaljni ukrepi ampak pozivam vas da zapustite dvorano prosim gospod sinadinos da zapustite dvorano Nein, es gibt keinen Antrag zur Geschäftsordnung. Ne, nobenih točk v zvezi s poslovnikom ne bom sprejemal. Gospod Sinadinos, prosim, da zapustite dvorano. Ponovno vas pozivam, da zapustite dvorano. Dobro.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 Če kdo želi pospremiti gospoda Sinodina, se vam tega seveda ne morem prepričiti. Petek. V zvezu s to odredbo ne bo razprave o poslovniku, niti ne poskušajte. Gospodu Sinedinosu bomo prisluhnili nobene razprave v zvezi s poslovnikom ne bo. Če se ne boste pomirili, vam bom zagotovil pomirjevala. Tako, najlepša hvala. O nadaljem poteku postopkov boste obveščeni. Ja, Ravnam skladno s poslovnikom in o nadaljem poteku postopkov boste obveščeni. Zdaj pa bomo začeli z glasovanjem, gospe in gospodje. Najlepša hvala. Zo, meine Damen und Herren. Tako, gospe in gospodje, e, ne bomo takoj začeli z glasovanjem, prej imam dve najavi. Prva je, da gospa Eleni Teoharus zapušča s, eh, Evrop, s poslansko skupino EP, ELS e in je z 8. marcem pristopila skupini EKR. Druga najava.